vprašanja predsedniku Evropske komisije. Najprej se bomo ukvarjali z vprašanji predsednikov političnih skupin in prosil bi, eh, da torej gospod eh, eh, predstavnik poslanske skupine Evropske ljudske stranke zastavi prvo vprašanje. Izvolite. Spoštovani. spoštovani predsednik komisije, spoštovani predsednik parlamenta. Danes je bil sprejet nov sporazum SWIFT na svetu in to z veliko večino. Predsednika komisije bi rad vprašal, saj zagotovo ve, da državljane zelo skrbi, kadar se posreduje podatke. Me zanima, kje vidite najpomembnejše napredke in kako bomo lahko državljane prepričali o nujnosti tega sporazuma. Hvala, gospod Weber. Veste, da je bilo to sprejeto danes soglasno na komisiji in verjamemo, da bo to v skladu z zahtevami kar, eh, v zvezi z zavarovanjem za zaščito osebnih podatkov. Namen je, da se preprečijo vse dejavnosti terorizma in drugih, ki so s tem povezane, Eh, na tem področju. Hkrati je to v skladu z listino o temeljnih človekovih pravicah. Prav tako je zagotovljena transparentnost podatkov in ostale zahteve. Komisiji se zdi, da je ta osnutek skladen z zahtevami v okviru človekovih pravic in da je to v skladu tudi s tem, kar je bilo izglasovano prejšnji mesec. Hvala lepa. Gospod Šulc, izvolite. Well, another, okay. yes, no, no, yes. Weber, additional... Gospod Weber, še dodatno vprašanje, izvolite. Gospod predsednik, še eno podvprašanje. Najprej gre za osebino sporozuma, ki ste ga predstavili. Ampak kakšen pomen ima to ta sporozum tudi v transatlantskih odnosih, kako pomembno je to za teme, o katerih moramo še razpravljati z američani. Lahko še tukaj date eno oceno. Hvala lepa. E, Res je zelo pomembno. Lahko vam povem, da naši ameriški partneri menijo, da je to morda en najpomembnejši, če ne, če ne najpomembnejša zadeva v pogajanjih z Evropsko unijo. Sporazum je bistven za naše odnose z združenimi državami in od začetka tega leta so je veliko podatkov, eh, veliko podatkov ni bilo na voljo in zaradi tega so obstajali problemi v programih, ki potekajo. Zato moramo to resnično rešiti, glede na to, da je treba upoštevati pomembnost transatlantskih odnosov. To pa seveda ne pomeni, da ne, da ne bomo upoštevali naših načel, kar se tiče zavarovanja, začite podatkov in tako naprej. Zato mislim, da smo prišli do zelo dobrega sporazuma. Eh, tu ste torej naredili zelo pomembno delo in mislim, da tudi v širšem eh, smislu lahko govorimo, da pridemo do sporazuma v zvezi s tem z našimi ameriškimi partnerji. Hvala lepa. Rad bi vas spomnil, da dodatna vprašanja imajo na voljo 30 sekund. Oprostite, tako pač je, takšna so, so pravila. Mr gospod predsednik, gospod Šulc, izvolite. Hvala lepa, predsednik komisije. Navezal bi se kar na vprašanje kolega Webra. Ali je komisarka Malstrumova informirala kolegi o tem, da z razliko od oziroma da v tej hiši imamo velike pomisleke proti trenutnemu stanju pogajanj. Ali se je komisija na jasnem, da to, kar je danes sprejela, zagotovo ni to, kar se parlament smatra kot zadostne napredke? Ali vam je jasno, da ste danes sprejeli nekaj, kar bo, če bo izvedeno tako, kot je, vodilo do tega, da bodo zaposleni um, zasebnega podjetja, naprimer podjetja SWIFT, bodo imeli več nadzornih pravic kot pa uradniki Evropske unije. Ali vas je gospa Malmström obvestila o teh zadevah? Če ja, kako ste lahko sprejeli? Če pa ne, zakaj vas ni o tem obvestila? Seveda smo bili, informi, bili informirani eh, o procesu, o postopku eh, pogajanja. In prav danes je gospa Malmstrmova povedala, kakšni so končni izidi teh pogajanj. Še več kot to, povedala nam je, da je bila vse čas v intenzivnem dialogu z številnimi med vami tukaj v Evropskem parlamentu in da se zelo dobro zaveda, torej zavedamo se skrbi na vaši strani. Hkrati je povedala, da je tudi parlament bil obveščen o vsem, kako potekajo pogajanja. Komisija je svojo vlogo izpolnila s tem, da se je pogajala, zdaj pa je stvar parlamenta, da spreme ali ne spreme ta to zadevo, s, s tem pa da vam priporočam, da jo spremete, kajte gre za pomembno reč v stališča Evropske varnosti. Mislim, da smo dosegli resnično ustrezno, uh, ustrezno raven zaščite osebnih podatkov. Res je, gre za občutljive zadeve, ampak verjamemo, da so pravice tega parlamenta upoštevane. Uh, seveda pa se moramo pogajati v, v imenu Evropske unije in kot sem že povedal, današnja odločitev komisije je bila sprejeta soglasno. Hvala predsednik za prijazno. Prijazen opis vaše razprave, ampak to ni bil odgovor na moje vprašanje, zato ga bom postavil še enkrat zelo natančno in prosim, da mi zelo natančno odgovorite. Ali je gospa Malmström pri razpravi v komisiji pred sprejetjem tega sklepa v kolegiju, vam povedala, da z besedilom, ki ga boste predložili kot sporazum, obstaja nevarnost, da bo parlament glasoval z ne. Ali vam je rekla, s tem besedilom bomo dobili parlamentarno večino? Še enkrat natančno ponavljam. Ali vam je gospa Malmström rekla, s tem besedilom boste dobili parlamentarno večino? Ali boste rekli, s tem besedilom parlamentarna večina ni zagotovljena? Prosim za natančen odgovor. Um, Komisarka Malmstromeva ne more predvidevati, kakšno bo glasovanje v parlamentu. Zelo dobro se seveda zaveda. Vprašali ste, ali mi je gospa Malmstromeva povedala, kaj se bo zgodilo v parlamentu, kakšna bo reakcija parlamenta, ali bo glasoval za ali proti. Seveda upa, da boste za. Sicer ne bi zaključila pogajanj v imenu komisije po uh, glasovanju proti v parlamentu smo se, pred meseci smo se pogovarjali veliko o tem, z gospod Malmstromovo sem večkrat govoril o tem in zavedamo se, zelo dobro se zavedamo in tudi ona osebno se zelo dobro zaveda, kajti veliko časa je posvetila vsemu temu, torej se zaveda skrbi in, in vprašanj, do katerih lahko pride v zvezi s tem sporazumom. Seveda pa mi Danes ne moremo predvidevati, kakšno bo glasovanje v parlamentu. To vam lahko povem zdaj. Gospa Malmstrumova mi tega ni mogla povedati. Sekakor pa uh, še ni. Torej, To, to, to vam lahko povem zdaj. E, toliko vem, takšne informacije imam, takšne informacije sem dobil od pristojne komisarke. Hvala lepa. Gospod Verhofstad, izvolite. Ja. Ja, ja. No torej, pazite, še enkrat lahko pridemo do glasovanja proti. Uh, Mr. Mr. President, Mr. President Gospod predsednik Verhofstadt, izvolite. Uh, eh, eh, naj povem nekaj, o tem bomo še govorili kasneje, ampak naj povem nekaj pomembnega. Včeraj sta gospod, gospa Merkel in gospod Sarkozy sta se sestala in se odločila, za neko uh, upravljanje, skupno upravljanje uh, v Evropski uniji, ne v eurozoni in mislim, da je to odločitev, ki je zelo pomembna. Kajti menim, da ne gre za vprašanje evroobmočja proti celotni Evropski uniji. Vsi skupaj smo v Evropski uniji in potrebujemo ustrezno ekonomsko upravljanje v obeh, na obeh ravneh v evroobmočju seveda toliko bolj intenzivno kot v celotni Evropski uniji. Torej, moje vprašanje predsedniku je naslednje. Kaj menite, ali se strinjate z nami, da potrebujemo upravljanje tako v evroobmočju kot v Evropski uniji in pa kar se tiče tistega, tistega ki naj bi vodil Eh, takšno upravljanje, menimo, da bi to morala biti komisija, ne pa svet, ki se sestane štirikrat na leto, da se bo potem ukvarjal z eh, zadevami in vemo, da so problematične. Torej, komisija je tista, ki bi morala biti v vozniškem sedežu tukaj. Tu bi si želel vaše mnenje, torej mnenje komisije o tej zadevi. Merci. Hvala lepa. Seveda, gospod Frhovstad, eh, kar se tiče pristojnosti, ki so že ki jih že ima Unija, je komisija tista, ki upravlja ekonomsko področje. To je edini odgovor, ki vam ga lahko dam, edini odgovor, ki je tudi v skladu s pogodbami. Kar se tiče trgovine, konkurenčnosti, velikega dela eh, nadzora nad proračunom in tako naprej, je to komisija. In morda je to res treba vsaki, vsak, ne, vsaki toliko časa opomniti nekatere ljudi, ljudi, ki niso morda dobro prebrali pogodb. Pri tem pa Sama komisija ne more opraviti te naloge, mora se pogovarjati s svetom, ki ima tudi ustrezne uh, uh, uh, pristojnosti svetom EU in Evropskim svetom. Prav tako se strinjam s tem, kar ste rekli na začetku. Namreč imamo odgovor tako za euroobmoče kot za Evropsko unijo. 136. člen Lizbonske pogodbe govori o tem ki, in daje nam precej širša pooblastila tako, da imamo torej neka ostališče glede evroobmočja, kar pomeni tudi več, torej ne več nalog, več tudi pravic, ampak hkrati to velja tudi za celotno Evropsko unijo. Torej upam, da bomo lahko okrepili ekonomsko uporavljanje Evropske unije, seveda pa vse čas v upoštevanju z upoštevanjem pogodb in ustreznih metod. Hvala lepa. Dodatno vprašanje. Gospod predsednik, prvi test bo seveda že v četrtek, ko se bomo odločali o e, Evropi 2020. In v Evropi 2020 ne bo svet tisti, ki bo spremljal zadeve, ki bo nadzoroval. Komisija mora biti ta organ. Kajte še nikoli nisem videl, da bi vodje držav in vlad se eh, pogovarjali, se kritizirali med seboj. Kajti med, med njimi to ne gre in mislim, da zato mora komisija zagotovo uh, braniti svoj položaj tudi stališče Evrope 2020 uh, eh, in da moramo tako ukrepati. Gospod Verhofstadt, tudi vi ste bili član Evropskega sveta, dobro poznate njegovo delovanje. Veste, da gre za institucijo, ki je zelo pomembna, hkrati pa, sveda ne, hkrati pa ne more izvajati mikromanagementa. To bi bila temeljna napaka. To bi bilo tudi, ne, ne bi bilo v skladu s pogodbami, ampak bi, bi bila bi tudi velika napaka. Seveda, svet daje po 16. členu pogodbe usmeritve, potem pa je komisija tista s svojimi pristojnostmi in seveda svet z nekaterimi pristojnostmi, ki potem preverja ta izvajanje politik. In tu vam moram reči, da komisija zagotovo bo odigrala svojo vlogo v celoti, kar se tiče spremljanja procesa strategije 2020. Eh, države članice so jo podprle in vesel sem, ko slišim, kako stvari potekajo. Upam tudi, da bomo dobili podporo Evropskega parlamenta, nekaj smo je že dobili in lahko rečem, da bo zagotovo komisija izpolnila in odigrala svojo vlogo v celoti. Hkrati bi se rad še zahvalil iskreno, res iskreno za zelo jasno stališče prvih glavnih štirih političnih skupin, ki so jih, eh, eh, ko smo govorili o spoštovanju Lizbonske pogodbe. Hvala lepa. Gospa Harms, izvolite. <laughs> Äh Nova tema. Mehiški zaliv, deep water. In to je pojem, ki se pravi črpanje nafte v globokih vodah, to nas vse sedaj zadeva in se nas sooča z vprašanji, kot so človek in tehnika, človek in napredek in tako naprej. Kako misli komisija o tem, da bi morali izvajati neko preventivo na področjih, kjer je pristojna komisija, torej da bi prepovedali črpanje nafte v Severnem morju in v Arktiki preventivno. To je nekaj, kar lahko sedaj še izvedemo. Drugič pa me zanima, če, ste, če res verjamete, da ureditev, ki jo imamo v EU za črpanje nafte in plina, če nas lahko, prepre, če lahko naščiti pred tovrstnimi katastrofami, tam, kjer smo pristojni za to. Hvala. Hvala za vaše vprašanje. Ne vemo še, kakšni razlogi so, eh, kaj, je bilo, kaj so bili razlogi v, v Mehiškem zalivu, ali šlo za tehnične težave, ali za kakšne napake v regulativnem okviru in tako naprej. Zaradi tega je prezgodaj govoriti o tem, o nekih, eh, o tem kaj bi se pa v takem primeru zgodilo v Evropi. Seveda se stvari pri nas ne odvijajo v tako ekstremnih okoliščinah kot v Mehiškem zalivu, vam pa lahko zagotovim, da, so, da je tehnika pri nas Eh, torej, da so tu drugačne razmere. Že maja je pristojni komisar govoril z eh, najpomenejšimi naftnimi podjetji v Evropi in dobil od njih zagotovila v zvezi z varnostjo. Eh, Zagotovili naj bi tudi ustrezen sistem, da bomo zaščitili naše državljane in zaščitili naše okolje. Dodatno vprašanje, prosim. Prosila bi vas, če mi poveste, ali ste menja, da je direktiva o jamstvu za okolje zadostna za črpanje nafte in plina, ali ste mnenja, da neenotne in nizke meje jamstva, če je to res to, kar potrebujemo s pričo katastrofe v zalivu. In rada bi tudi vedela, ali že razpravljate o tem, da bi se izvajalo tehnične kontrole na platformah, da bi se jih izboljšalo. In pa ali ste res mnenja, da okolje in podnebne pogoje v Arktiki, da so prijazni za ljudi in za tehniko da bi se tudi tam lotili črpanja v morju. Res, da ni tako globoko kot v Mehiškem zalivu, ampak pogoji so zelo hudi. Prav imate. Imamo ustrezno zakonodajo, imame, imamo zavezujoče standarde in tako naprej. Kar se tiče opreme, varnosti delavcev, eh, eh, pripravljenosti na eh, izredne razmere in tako naprej. Hkrati imamo tudi nacionalne zakonodaje, ki ohranjajo visoko raven zaščite v obaljnih območjih. območjih. Prav tako imamo ustrezen sistem za odziv na razlitja nafte, recimo naftnih ploščadi ali tankerjev. Vse to vključuje tudi ustrezna orodja, ki jih upravlja Evropska pomorska agencija v zvezi z odzivom na takšne nesreče. Tretjič, imamo sistem, s katerim se lahko odzovemo na kakršnokoli izredno situacijo. Ampak kar se tiče konkretnih zadev, ki ste jih omenili, namreč odgovornosti, večina evropske zakonodaje na tem področju ne cilja posamezne panoge, ampak se nanaša na vse ekonomske faktorje. Imamo minimalne varnostne standarde, za katere morajo skrbeti posamezne države članice in vse to je v skladu z načelom subsidiarnosti. Hvala. Please. Uh, uh, če se lahko vrnem na odnose med EU in ZDA, uh, tudi mi smo pomembna skupina, radi bi slišali, kako je z napredovanjem pri programu SWIFT. Gospod Kaminski govori. Kaj ste se namreč naučili, to bi me zanimalo. Kaj je komisija ugotovila, če se je naučila v zvezi z sporozumom SWIFT, kar bi se dalo uporabiti tudi, ko se bomo pogovarjali z P in R sporazumi, seveda najprej z ZDA, potem pa tudi s Kanado in Avstralijo. Um, Verjetno je prezgodaj, da bi se tukaj um, nekaj naučili, saj še nismo zaključili postopka. Veselim se tega, da bomo zaključili postopek v skladu tudi z. Uh, Evropskim parlamentom, kajti brez vaše podpore tega ni. In to je zelo pomembno. Tu sta dve poglavitni temi. Ena se nanaša na varnost in pa temeljne pravice in pa varstvo podatkov. Mi se tega zavedamo in se tega držimo in verjamemo, da sporazum tak, kot je, odgovarja tudi na zahteve parlamenta. Tu pa je še ena bolj splošna zadeva, ki ste jo izpostavili, gospod Kirkop, namreč pomen odnosov med ZDA in EU, kajti ZDA je eden od naših najpomembnejših, če ne celo najpomembnejši partner in zato mislim, da bi morali tudi politično skušati nači, najti um, nek sporazum. Podpredsednik Biden je tudi prišel na pogajanja in povdaril pomen čezatlantskih uh, odnosov. Komisija ne bo priporočila nekega glasovanja, če ni mnenja, da je to v dobrobit naših državljanov in to želim podariti, gre za našo varnost. Hkrati pa želimo, da bo to tudi signal naše zavezanosti temu zelo pomo, zelo tem zelo pomembnim odnosom. Hvala. Sedaj pa dodatno vprašanje. Hvala, strinjam se z vami. Mislim, da je ravnanje Evropskega parlamenta demokratičen zgled za vse. Dodatno vprašanje pa se nanaša na delitev bremen pri boju proti terorizmu in sicer delitev brem med ZDA in EU. Ali verjamete, da sporozumi, o katerih razpravljamo, nalagajo preveč bremen na ZDA? Mi pa pravzaprav nimam, ne prevzamemo dovolj eh, bremena pri boju proti terorizmu. Odgovor. Mislim, da je to pomembna točka. V razpravi z američani so nam leti povedali, da so nas pripravljeni podpreti, če želimo ustanoviti podoben sistem na evropski ravni in to je odličitev, ki jo moramo sprejeti tukaj. Uh, S tem sporazumom pa sprejemamo to, da bomo ponudili oziroma posredovali določene podatke evropskim oziroma ameriškim oblastem. Lahko pa se tudi vprašamo, kaj lahko bolje storimo pri nas in američani so nam tudi pripravljeni tehnično pomagati, kajti več so že investirali na tem področju kot mi. In mislim, da bi, moralo, da bi to le, lahko bilo nekaj za prihodnost, saj mnenja sem, da moramo vsi nekaj prispevati k boju proti terorizmu. Velika napaka bi bila, če mislimo, da je boj proti terorizmu ameriška odgovornost in da jih mi pri tem samo podpiramo. Gre za skupno odgovornost, da se borimo proti terorizmu in da ščitimo varnost naših državljanov. Hvala. Hvala, gospa Gabriele Cimer. Ena minuta. Gospod predsednik, Evropski parlament je danes sprejel poročilo gospoda Kešmena za uresničitev razvojnih ciljev tisočletja. Eno z pomembnih sporočil vam se glasi, da moramo in želimo storiti vse za to, da se bo vere Evropske unije tudi združevalo za to, da se bo doseglo te cilje do leta 2015. EU in države članice pa niso upoštevale teh eh, svojih zavez in imamo 20 milijonov um, deficita pri obveznostih, ki so jih sprejele države v zvezi z cilji tisočletja. Zanima me, kaj boste storili za to, da boste predvsem države članice spomnili na svoje obveznosti, da boste izvedli pritisk za to, da bo na konferenci Združenih narodov jeseni Evropska unija tam nastopila enotna in da ne boste dopustili, da bi zaradi krize države članice odstopale od svojih zadolžitev in svojih zavezanosti. Če sploh pomislimo na milijardo in pol ljudi, ki danes živijo v revščini in lakoti odgovor. Strinjam se z zaskrbljenostjo, ki je v vašem vprašanju. Obstajansko obstaja tveganje zaradi raznih zadržkov v proračunih držav članic, da res določene zaveze ne bodo izpolnjene. Imeli smo srečanje pred nekaj dnevi z afriško skupnostjo in ena od točk, ki, ki so jo izpostavili, je, da so imajo včasih občutek, da se dožnosti ne izpolnjuje. Torej gre res za kredibilnost tudi na naši strani in komisija bo seveda branila to, da moramo se držati svojih zavez, predvsem kar se tiče tudi financiranja ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Danes sem prejel um, pismo generalnega sekretarja banki Muna in strinjam se za njegovimi. Zaskrb, za njegovo zaskrbljenostjo. To bom si postavil tudi na srečanjih G20 in ostalih srečanjih v Kanadi, kot tudi na svetu. Zelo smo zauzeti za to. In tudi pred leti sem sodeloval pri načrtovanju teh ciljev in večina držav v razvoju še ni izpolnila oziroma večina razvitih držav še ni izpolnila dožnosti, za katere so se izrekli. Hvala. Dodatno vprašanje. Ne dvomim v to, da komisija v preteklih letih vedno znova za lastnimi pobudami nastopala za to, da bi se um, lotila teh vprašanj v zvezi z razvojnimi nalogami. Zanima me, kaj se znotraj komisije tudi podozema za to, da bi strukture in vere in predpogoje tudi ustvarilo za to, da bi se recimo tudi to, uh, načrt 12 točk, ki ga je predstavil komisar Pibak, da bi se ga dejansko resničilo. Kaj torej komisija sama počenja za to, da zagotavlja koherenco politikom, postavlja sploh predpogoje za to politiko in zakaj so takšne naloge, kot je uh, borba za izvajanje um, teh uh, ciljev, zakaj tega ni recimo v strategiji 2020? Odgovor. Komisija dela, kar lahko pri proračunu in v določenih eh, primerjih smo predlagali državam članicam, da bi dodatna sredstva prispevali, spomnim se na G8 v, na japonskem, sem predlagal milijardo evrov dodatnih sredstev za pomoč podeželskega razvoja v Afriki v dolo, in drugih. Um, državah v razvoju v svetu. Če želimo izpolniti vse naše zaveze, mora denar priti iz nacionalnih proračunov. V trenutnem finančnem okviru in finančni perspektivi ne moremo biti bolj fleksibilni. Torej, to počnemo, govorimo z državami članicami, zato da bi oni izpolnili svoje uh, zahteve. Hvala lepa. Jaz bi se navezala na vprašanje v zvezi z razvojem in tudi v zvezi z svetom, ki bo potekal čez dva dni. Trenutna gospodarska kriza in grozeča recesija v Evropi mora biti nekaj, na kar se odzovemo z več naložbami. Torej moramo zagotoviti financiranje. Zato imam naslednje vprašanje. Ali razmišljate o tem kot eh, politični vodja razvoja v Evropi, da bi kot komisija ukrepala ali lahko preverite primer za izdajo evroobveznic za financiranje razvoja evropskih naložb? Če povem bolj konkretno, torej evropske avtoceste, naprimer, ali Evropsko raziskave na področju podnebnih sprememb, e-zdravje, potem Evropski sistem pomorske navigacije ali pa tudi energetske investicije, torej eh, terminali v sredozemlju in podobno. To so veliki panevropski projekti in ali bi lahko uporabili euroveznice za kritje takšnih investicij. Hvala. Upamo, da se bomo na te zahteve odzvali v naslednji finančni perspektivi. Tu bo vključeno vse, kar je povezano s temi medsebojnimi povezavi, bodi si na področju energetike, transporta ali drugih nematerialnih povezav, kot je naprimer digitalna agenda. To je torej eden od sektorjev, kjer verjamemo, da je dodana vrednost, da evro potrošen na evropski ravni je bolj smiselen kot evro potrošen na nacionalni ravni, kajti obstaja EU interes za to. Kako bi to financirali, moramo seveda razpravljati z državami članici. Trenutno je zelo težek čas za to vrstne razprave o proračunih za državam članicam, ampak mislimo, da se bomo lahko močno zauzeli za močneje še medsebojne povezave na ravni EU. Dodatno vprašanje. Mislim, da nisem prijela pravega odgovora. Ali verjamete, da lahko, se lahko odzovemo na nevarnost recesije z pan-evropskimi koordiniranimi neposrednimi akcijami, s tem, da izdamo evro obveznice. Ne pozabite, da se moramo odzvati na veliko konkurenco, to je Indija, Kitajska, ZDA. Ali bo Evropa s to vrstnimi pan-evropskimi velikimi investicijami se odzvala, ali bodo na razpolago evroobveznice in ali lahko s temi evroobveznicami pokrijemo te investicije. Kakšni so vaši načrti? Uh, Iskreno povedano, ne verjamem, da so države članice pripravljene razmišljati o evroobveznicah za to vrstne naložbe. Pred kratkim smo sprejeli zelo ambiciozen in pomemben program za mehanizem za pomoč državam, ki imajo težave z dolgovi. Gre za neke vrste obveznice oziroma obveze. In mislim, da bo zelo težko od držav članic prejeti soglasje za to vrstne projekte. Kljub temu pa mislim, da določene možnosti obstajajo za izkoriščanje drugih mehanizmov. V mojem programu sem naprimer govoril o zasebno-javnih partnerstvih, o boljšem sodelovanju tudi evropskih bank in zelo smo odprti za možnosti financiranja teh zelo pomembnih programov, ampak težko, če ne skoraj nemogoče, pa bo dobiti evroveznice za te namene. Hvala lepa, kolik Toc, kolega Toc. Thank you, uh, President. President Barroso, Hvala, predsednik Baroso. Podpirate Severno Irsko in pa pomen, ki je, eh, napredek, ki je bil dosegen pri ustvarjanju stabilne prihodnosti. V vašem poročilu ste izrazili podporo in podporo komisije za lokalno administracijo in delo, ki jo opravlja pri zagotavljanju merne eh, prihodnosti ljudi na Severnem Irskem v teh trenutnih časov, v teh trenutnih turbulencah je prehrambena industrija ena najbolj pomembnejših sektorjev irskega gospodarstva. Te, to pa trpi zaradi sankcij, ki jih je izrekla komisija. Ali se strinjate, da kazni, ki so bile izrazene, v zvezi z enotnimi plačili na, v področju kmetijstva, da so dejansko neproporcionalne z tveganjem, ki to povzroča. Ali si, lahko, ali si boste ponovno ogledali neko enotno kazen v petih odstotkov, če bo Irska takoj zagotovila, da je denar bil povrnjen v skladu z prvotnimi zahtevki. Odgovor, hvala lepa hvala za pripombe, za podporo in hvala za, za to, da cenite podporo, ki jo dajemo Severni Irski in res cenimo razvoj, ki tam poteka. Komisija je veliko vložila v ta proces, spominjam se tudi obiska na Severnem Irskem in še naprej bomo to počeli. In zavedam se tega problema z enotnimi plačili na področju kmetijstva skrb držav članic je lahko izražena, ampak proces se mora nadaljevati. Komisija tukaj ne more popravljati svojih izrekov, saj morajo biti vse države članice enako obravnavane in mislim, da se strinjate, da moramo vsi na enak način izvajati naša pravila. Danes smo imeli zelo pomemben sestanek je trajal kar nekaj ur z računskim sodiščem in medtem, ko zelo podpiramo Severno Irsko, moramo pa hkrati upoštevati vsa pravila v zvezi z računovodstvom. Hvala lepa. Dodatno vprašanje, hvala. Še dodatno vprašanje imam, ki se navezuje na to. Obstajajo skrbi na Severnem Irskem. da se ta kazen je izrekla na podlagi zelo majhnega števila zelo sporadičnih pregledov. In zato bi vas prosila za to, da se preveri postopek teh kontrol in zato, da se zagotovi, da je bilo res vse izvedeno v skladu s pravili odgovor. Hvala, seveda vam lahko zagotovim, da bomo vse izvedli pravilno s postopki. Ampak tu gre za administrativni postopek, ki vključuje več korakov in zagotavlja, da se države članice lahko branijo, hkrati pa tudi možnost posvetovanja z neodvisno stranko in sedaj se moramo tega lotiti na zelo resen način. Hvala. Hvala lepa. Zaključili smo prvi krok vprašanj, sedaj pa prehajamo na konkretno temo gre za evropsko upravo. To je predmet naše razprave. Kolegica Volman Kolj bo prva spregovorila. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik Barozo, rekli ste nekaj zelo jasnega. Evropska komisija je vlada Evrope, ko gre za gospodarstvo, ampak potrebujemo metodo skupnosti, če želimo ukvarjati okrepiti tudi upravljanje v gospodarstvu. Mi smo v vaši strani, ampak na svetu so ideje tudi drugačne, da bi imeli tudi neko medvladno metodo, naprimer tudi, ko gre za pakt stabilnosti in rasti. Torej, če si ogledamo delovno skupino in pa rezultate, kateri so po vašem mnenju najpomembnejši elementi, ki morajo biti zapisani v sklepih za krepitev Evropske uprave in pa krepitev pakta stabilnosti in rasti z metodami skupnostmi. Lahko omenite konkretne elemente. Mislim, da bi bilo to dobro tudi za razpravo v javnosti. Um, Hvala lepa. Mislim, da je delovna skupina nastala v specifičnem eh, kontekstu, v kontekstu podpore Grčije in komisija tudi konstruktivno sodeluje v tej delovni skupini. Delovna skupina je nastala eh, tako, da jo je ustanovil predsednik Evropskega sveta v sodelovanju z komisijo. Tudi torej, komisija sodeluje v tej delovni skupini in vesel sem eh, načina, kako delo poteka v delovni skupini. Iščemo konsens in sprejemamo korake za koordinacijo gospodarstva v Evropi. In večina teh korakov je tudi usklajenih s predlogi iz našega sporočila 12. maja. Ta delovna skupina torej opravlja pomembno nalogo, ker se ukvarja s pomembnimi vprašanji, kot je naprimer implementacija eh, pakta sta, za stabilnost in rast in eh, Poročilo eh, bo upravljeno tudi na Evropskem svetu in eh, komisija bo tudi pripravila nove predloge in pri tem bo seveda izhajala iz eh, konsenza, ki smo ga našli v delovni skupini. Gospa Alžbeta Ukačevska, prosim. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Mi vemo, v kakšnih gospodarskih težavah so določene države članice in kako to tudi vpliva na čustva teh državljanov in tudi na odločitve vlad teh držav. Pred kratkim smo tudi slišali, da je treba podpirati evropsko integracijo v 27 terici. Eh, mene pa sedaj zanima, kako boste to obranili, kako boste kos pritisku, da so potrebne nove rešitve, naprimer oblikovanje nove eh, gospodarske vlade v Evropi. Eh, kakšne garancije nam lahko date? In kako boste poskrbeli za to, da določene države ne bodo prešle v drugo ligo Evropske unije? Uh, Hvala lepa. Večkrat sem eh, že odgovoril na tako vprašanje. Mi smo proti tekmovanju eh, med eh, institucijami Evropske unije, mi smo proti delitvi znotraj Evropske unije. Mi smo ena Evropska unija, imamo institucije 27 držav članic dan danes in vsi spoštujemo pogodbe. V sedanjem okviru pa lahko storimo več za koordinacijo gospodarstva. V pogodbi imamo člen 121, ki pravi, da so gospodarske politike držav članic stvar, ki pravzaprav zanima vse. Se pravi, 121. člen zahteva koordinacijo gospodarske politike in potem pa imamo 126, 136, ki omogoča tudi komisiji, da okrepi koordinacijo na določenih eh, področjih znotraj okvira skupnosti. To je zelo pomembno, to moramo razumeti. Mi lahko damo predloge za evroobmočje, vendar mi moramo delati predloge vedno za celotno Evropsko unijo, ne pa za evroobmočje ločeno od eh, Evropske unije. In to je zelo pomembno tudi za načelo solidarnosti. Eh, hvala lepa. Sedaj pa Sergio Koferati. Grazie, Hvala lepa, gospod predsednik. Uh, Jaz pa sem drugačnega mnenja od tega, kar je sedaj povedal gospod Baroso, tudi kar zadeva delo v zadnjih eh, mesecih, eh, delo komisije, delo delovne skupine. Eh, tu imam pač drugačno mnenje in drugačen vtis. Morda mi boste tudi ugovarjali. Mislim, da se sedaj uveljavlja za misel o sanaciji, da se spremajo ukrepi v tem smislu in eh, jaz sem tudi pripričan, da so ukrepi potrebni. Vendar tu gre bolj za razvoj in rast. Rast stabilnosti in rasti se če dalje bolj spreminja v pakt rasti. Tako je videti. In mislim, da je tudi pomembno, da izdajamo evro obveznice, da bi z njimi podprli tudi rast in ne zgolj stabilnost. Ali se zanimate tudi za eh, rast? Ali se komisija zanima za to? Delovna skupina je bila ustanovljena za gospodarsko upravljanje. In to, kar sem dosedaj eh, povedal, se nanaša na to. Rast pa je seveda drugo vprašanje in rast je najpomembnejša za evropsko gospodarstvo. Brez rasti našim državljanom ne bomo mogli dati tega, kar pričakujejo in ne bomo mogli ohranjati našega socialnega tržnega gospodarstva in naši državljani brez tega ne bodo mogli izkoriščati svojega potencijala. Torej, to je eh, to, kar potrebujemo za 2020. Rast, rast in še enkrat rast, vendar ne kakršnokoli rast, inkluzivno rast, eh, vzdržno rast, trajno rast in zato potrebujemo seveda tudi neko zaupanje in brez zaupanja v finančne trge eh, v Evropi ne bomo dosegali više rasti, celo više kot pred krize in zaradi tega je tudi davčna eh, konsolidacija tako potrebna to ni cilj sam po sebi, temveč s tem želimo tudi doseči višjo rast in želimo izkoristiti potencijale v Evropi. Eh, hvala lepa, sedaj pa eh, kolega Sjet Kamal. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da se vsi strinjamo, da je potrebno dobro gospodarstvo, gospodarsko upravljanje, vendar bodimo iskreni. Mi eh, vidimo, da Eh, se izogibajo eh, izpolnjevanju obveznosti iz pakta stabilnosti in rasti, imamo pač eh, dvojno knjigovodstvo in podobno. Potrebno je torej odgovornost, poštenost. Ali vi vidite sedaj v tem tudi možnost, da Evropska unija poveča svojo moč nad proračuni držav članic in ali vidite, v tem pravzaprav bolj možnost, da pomagate državam članicam pri sanaciji svojih proračunov in ne za povečevanje moči nad eh, proračuni. Ne bi govoril o boju za pristojnosti, o prilaščanju moči. Jasen je člen 121 pogodbe gospodarska politika države članice ni samo stvar posamezne države. To tam piše. In mi smo v krizi videli, da odločitve ene države močno vplivajo na druge države. In zato je tudi smiselno, da države članice pri pripravi svojih proračunov vedo, kaj počnejo druge, kajti njihove odločitve bodo pač vplivali eh, na odločitve drugih držav in na situacijo v drugih državah. Mi nočemo posegati v suverene pravice naših nacionalnih parlamentov, to moramo spoštovati, vendar. Ko govorimo o gospodarski politiki za Evropo in mi smo videli, kako smo povezani in soodvisni, potem moramo seveda tudi vedeti, kakšni so nameni drugih eh, gospodarstv in mi moramo natačno vedeti, kaj je dodana vrednost vsega tukaj in to tudi predlaga komisija. In uh, sedaj tudi dobro iščemo konsens uh, v zvezi s tem. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Anitka Gjöri. Hvala lepa. Kriza je pokazala, da Evropska unija ne more več skubljati časa, da moramo takoj reagirati. Na treh področjih eh, moramo storiti najpomembnejše stvari. Gre za upravljanje strategije, rasti, reforma finančnih storitev, eh, druge reforme in tega ne smemo pozabiti. Politika mora seveda tudi najti svoje mesto brez kohezije, eh, brez eh, ustrezne živilske politike, tudi ne bomo našli svojega mesta v Evropi in zaradi tega je tudi zelo pomembna skupna kmedijska politika in potem me zanima, ali je to ustrezno upoštevano v strategiji 2020 ali eh, želite v ohraniti tudi načelo, da je pri odločitvah treba upoštevati vse države članice in ne zgolj eh, države evroobmočja. Povsem prav imate. Eh, tukaj gre za celovit pristop k gospodarski politiki. Napačno bi bilo, če bi eh, imeli v mislih samo pakt stabilnosti in rasti ali pa Um, reformo finančnih storitev. Ko gre za rast, potrebujemo zdravo ekonomsko upravljanje v Evropi, mi potrebujemo verodostojnost zdravih financ. Potrebujemo pa seveda tudi eh, novo uredbo o finančnih trgih in pa Eh, investicije v naš potencial rasti. In zato gre pri strategiji 2020. In zaradi tega tudi govorim o davčni konsolidaciji in tudi o strukturnih reformah. Mi Želimo seveda nadaljevati z gospodarskimi politikami, ki so pomembne za Evropo, temveč in tu želimo seveda doseči neko usklajenost, neko kohezijo, ne samo uh, za države evroobmoča, temveč za vse države članice Evropske unije. Kolega Franc Obermajer, prosim. E, z delovno skupino želi van Rumpe ustvariti nova pravila zato, da bi Evropsko unijo spravil iz krize evra. Danes ste že večkrat citirali člen 121, govorili ste o soodvisnosti držav članic in da gospodarska politika ne zadeva samo posamezno državo članice. Sedaj pa je vprašanje. Ali delovna skupina razpravlja tudi o sankcijah proti državam, ki večkrat kršijo pravila, proračunska pravila ali lahko komisija uh, eh, naprimer razmišlja tudi o tem, da ne bi dejala spodbude in podobno. Ali bi lahko tudi uh, sprejeli enotna pravila za uh, plačilno nesposobne države članice? Zastali, zastavili ste zelo veliko vprašanj, kaj torej sedaj delamo. Delovna skupina in tudi komisija je 12. maja v svojem sporočilu povedala, da želimo okrepiti pakt stabilnosti in rasti tudi tako, da eh, povečamo možnosti eh, spodbud za spoštovanje pravil. E, jaz govorim o spodbudah za spoštovanje pravil e, in ne o sankcijah. Mi seveda potrebujemo neko kredibilnost, moramo zagotoviti spoštovanje pravil in države članice e, deloma niso spoštovale pogodbe, ki so jo same sprejele in ratificirale. Mi pa želimo seveda delati pravično. Mi ne želimo kaznovati samo tistih držav članic, ki so v kohezijskem skladu. Torej, mi želimo dajati te spodbude za spoštovanje reševanje, ne glede na to, ali so to države članice, ki jih zadeva kohezijski sklad ali ne. Mi, naprimer, pri teh spodbudah eh, želimo preventivno delovati eh, ali pa tudi eh, dajati spodbude po sami izvedbi. Tu razmišljamo o različnih poteh in možnostih. Hvala lepa. Juan López Agrera sedaj. Presidente, quiero, presidente... Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik Barroso, jaz bi rad govoril o brezposelnosti in o ciljih te delovne skupine. vedno znova se poudarja strategija, ki naj bi bila inteligentna, ki naj bi vključevala vse in podobno. Vendar mnogi, milijoni ljudi se čutijo izključene, ker pač nimajo več svojega delovnega mesta. E, imamo milijone brezposelnih, e, ki pričakujejo konkretne rešitve. Evropska gospodarska uprava, ali bo pač ta predvidela, predvidela kakšno strategijo, katerih namen bo večja produktivnost, večja konkurenca, večje vključevanje tistih ljudi, ki sedaj trpijo zaradi krize. In kako je potem v državah članicah? Ali boste tudi eh, za njih eh, določene stvari opredelili drugače? Eh, hvala lepa. Srednjam se z večino tega, kar ste povedali, vendar tu ne gre samo preprosto za oblikovanje gospodarske vlade, e, evropske gospodarske uprave. Mi moramo videti, kaj lahko storimo za rast v Evropi. Ta rast mora biti trajnostna, mora vključevati vse. Večkrat sem že tudi povedal, da ne smejo najšipkejši nositi stroškov eh, prilagajanja. Oni niso povzročili krize. Treba je zagotoviti ustrezno prerasporeditev teh bremen in zaradi tega moramo vključevati tudi neko zunanjo eh, dimenzijo in zaradi tega imamo tudi vrh G20. Tam želimo predlagati določene mehanizme, po katerih bo tudi finančni sektor prispeval k reševanju krize. In mi želimo tudi kot Evropa, Evropa imeti nek skupni nastop v okviru G20. Hvala lepa, gospod Petru Luhan domnule barroso referitor la europa două mii douăzeci o nouă strategie europeană pentru. europa eh, dva tisoč dvajset to je nova strategija za zaposlovanje in gospodarsko rast eh, torej načela je sprejel evropski svet eh, petindvajsetega in šestindvajsetega marca in tu je tudi predviden cilj izboljševanja raziskav in razvoja. Eh, torej tri odstotke BDP-ja naj bi posvečali temu sektorju in v isti odločitvi je bilo tudi zapisano, da bo komisija pripravila nek kazalnik, po katerem bodo tudi lahko merili intenzivnost eh, investicij v raziskovalni eh, in razvojni centr. Po kateri metodologiji ste pa razvili ta kazalnik in ali obstaja tudi nek program za konsultacije v tem smislu? Hvala lepa. Da. Uh, prav imate. Mi smo tu zapisali tri odstotke, vendar s tem nismo imeli v mislih samo raziskav in razvoja, temveč smo imeli v mislih inovacije. Tu ne gre samo za temeljne raziskave, temveč gre tudi za prenos v gospodarsko aktivnost. Kaj lahko torej raziskave naredijo za večjo rast, za večje eh, zaposlovanje? Eh, torej, tu ne gre eh, eh, z, za preprosto vprašanje. Tu imajo strokovnjaki tudi različna mnenja. Govoril sem s predstavniki in strokovnjaki iz OECD-ja, prišli so v Bruselj in uh, pogovarjali smo se o nekem kazalniku za inovativnost, ki bi ga lahko sprejeli tako politiki kot tudi raziskovalci. In na tem mi sedaj delamo in to delamo tudi v procesu odprtih konsultacij in uh, mi bomo tudi hvaležni za vaše prispevke. Uh, in tu gre za zelo tehnično vprašanje in zelo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 in socialnega področja zaskrbljujoč v mnogih državah članicah. Torej, rast je premajhna in zaradi tega ne nastajajo nova delovna mesta ki pa bi jih Evropska unija potrebovala, sprejemajo ukrepe, zlasti varčevalne ukrepe in Eh, seveda poskušajo spoštovati pakt eh, stabilnosti, eh, vendar bojim se, da gredo v napačno smer. S tem se ne ustvarjajo delovna mesta, s tem se ne zagotavlja gospodarska rast, temveč prihaja do večjega neravnovesja in do večje revščine. In mi imamo sedaj Evropsko leto boja proti revščini in vidimo, da so eh, revni izključeni, da je brezposelnost vse močnejša. Gospod predsednik, ali ne menite, da bi bilo nujno eh, potrebno, da pri tej makroekonomski politiki spodbujate tudi trajnost na socialnem področju in ne zgolj trajnost v in vzdržnost v finančnem sektorju, kajti tu uh, je seveda socialna vzdržnost ogrožena ali ne bi eh, morali tudi eh, ustrezno upoštevati socialnih kriterijev. Da, brez eh, finančne vzdržnosti trajnosti tudi socialne ne bo, brez eh, finančne vzdržnosti ne bo zaupanja, brez zaupanja ni investicij, brez investicij pa ni delovnih mest. In kot rečeno, to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 kar ne bi šlo z roko v roki. Torej makroekonomska stabilnost in skrb za revne, eh, to je kompatibilno. Seveda želimo uh, voditi boj proti revščini, tu gre seveda tudi za boj proti uh, socialni to, izključenosti, to so naši socialni uh, cilji. Seveda je danes nevarnost revščine večja v naših družbah, sedaj imamo nove fenomene revščine, ki so zelo zaskrbljujoči in vlade, uh, Eh, morajo to upoštevati v svojih prednostnih nalogah in morajo se vprašati, kako lahko odgovorijo na ta vprašanja, vendar rešitev prav gotovo ni v tem, eh, da eh, dopuščajo finančno nedisciplino, kajti to bi samo poslabšalo situacijo in ne zgolj držav, temveč tudi tistih najbolj šibkih v družbi. Hvala lepa, gospod Bafan. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik Varoso, zanima me, ali nam lahko poveste, kdo uh, ima koristi od uh, eh, svešnja za reševanje Grčije? A so to uh, Grki, a so to tisti, ki imajo 40-stotni delež v Grški centralni banki? Ali lahko poveste, ali nima mogoče ECB nasprotne interese v tem primeru? Svežen, ki sta ga sestavili Grčija in evropske institucije, je namenjen koristim Grškom in ta svežen naj bi pomagal evropskemu gospodarstvu v celoto. Če ne, če ne bi bilo tako, tega svežna ne bi 27 eh, držav članic potrdilo. Mislim, da vaše insinuacije ne zaslužijo nobenega odgovora. Hvala lepa, sedaj pa zadnje vprašanje. Džočos eh, Papa Nikolao. Kjer je provedre? Hvala lepa. Nemško in francosko predsedstvo sta se strinjali, da eh, v Evropski instituciji ne potrebujemo takšnih, institu, eh, takšnih primerov. To sta rekla gospod Sarkozy in gospa eh, Merklova. Sedaj bomo popravljali pak stabilnosti, predvidene so sankcije, kot je preklic eh, pravice do glasovanja v primerih, ko eh, ukrepi niso spoštovani. Imam vprašanje ali menite, da je obladovanje te krize odvisno samo od discipline ali pa moramo tudi ustrezno uporabiti skupnostne instrumente in nacionalne instrumente oziroma ali smo se znašli v slepi ulici, kajti neprestano se soočamo s temi problemi. In še enkrat, eh, Boniteta Grčije se je povečala brez vsakršnega razloga. Ali menite, da bo to pripeljalo do večje stabilnosti v prihodnje? Hvala. E, Evropska unija, države članice želimo imeti nekaj bolj kredibilnega, kot je pa trenutni pak stabilnosti. Seveda so Eh, bili problemi z eh, trenutnim izvajanjem. Nekatere države članice niso spoštovale pravil, ki so jih same sprejele, ampak že v skladu s sedanjimi pogodbami in v okviru novih reform je mogoče zahtevati nekaj omejitev in tudi je mogoče izrekati določene sankcije. To je mogoče. V prihodnje pa želimo imeti situacijo, kjer bomo to objektivno lahko izvajali. Želimo izboljšati kredibilnost pakta, ampak na pošten način. Tako tako, da se bodo ukrepi lahko izvajali na objektivni način, ne glede na to, eh, ali je država med revnimi ali med eh, bogatimi. In na ta način želimo zagotoviti bolj kredibilen način izvajanja pakta stabilnosti in rasti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za to, ker ste bili z nami v tej uri za vprašanja in odgovore. Srečali se bomo čez en mesec spet eh, za uro vprašanj in eh, odgovorov in tudi jutri bomo imeli še enkrat